v Evropskem parlamentu, gospod komisar, sedaj imate besedo za podajo izjave komisije. Spoštovane članice in člani, najlepša hvala za to priložnost, ki mi bo, omogo eh, ki mi bo omogočila razjasniti določene stvari v zvezi z irskim programom. Kajti nekatere stvari skrbijo Eh, naše člane, namreč, da določeni pogoji, ki so v memoramu o eh, sporazumu v zvezi z gospodarskim prilagajanjem Irske, eh, utegnejo biti v sporo s stikom 1.33.5. odstavek pogodbe. Ta odstavek izključuje sprejem določ na področju plačil po členu 153, to je področje socialne politike. Kakorkoli že, E, program e, za gospodarsko prilagajanje ni program socialne politike in se ne sprejema po členu 153. To je program finančne pomoči, ki je bil e, dogovorjen skupaj z irsko vlado za to, da se ponovno spostavi zunanje in notranje zaupanje in da se prepreči škodljivim vplivom finančne krize. To pa zagotavlja člen 122 odstavek 2 pogodbe. Ta določba omogoča finančno pomoč Unije v primeru, da se neka država članica srečuje z resnimi težavami, eh, ki so jih povzročile posebne okoliščine izven njenega nadzora. Pr program Evropske eh, unije predstavlja posebne pogoje eh, za ocenjevanje tudi uspešnosti Irske. In eh, država članica je tista, ki je odgovorna za izvedbo teh eh, politik. To pomeni, da se država članica obveže eh, sama za izvedbo take politike. Tu ne gre za ukrepanje Evropske unije na eh, relevantnih področjih. Določeni pogoji, recimo kot je zmanjšanje minimalne eh, plače, to so stvari, ki jih je vključeval že nacionalni načrt za uživljanje gospodarstva Irske, ki je bil objavljen 24. novembra leta 2010. Namen je bil ustvariti nova delovna mesta in se izogniti dolgoročni brezposelnosti na Irskem, zlasti za najbolj ranljive skupine. Znižanje minimalne plače je del tega širšega svežnja okrepov in je nanj treba, eh, eh, na njo treba gledati skupaj z drugimi eh, napori in politikami za moderniziranje sistema socialnih dejatov. Kar, kar zadeva minimalno plačo. Eh, v evroobmočju je bila to druga eh, najvišja minimalna plača in seveda je treba razumeti, da je eh, na Irskem bilo to treba zmanjšati. Zmanjšanje je bilo 3 odstotke leta 2008, potem pa se je povečala za ni celih 3 odstotke leta 2010. In tako povečanje lahko povzroči izgubo delovnih mest tako da je to eh, zadnje zmanjšanje minimalne plače samo vzpostavilo status quo izpred leta 2007, eh, 1. januarja. In potem drugo pomembno vprašanje je neodvisna revizija eh, kolektivnih pogodb. Namen je razpravljati o poštenosti delovnih pogojev za delovce in delodajalce v glavnih sektorjih. Irska ima dolgo tradicijo tripartitnih konzultacij na področju socialnih in eh, gospodarskih politik in eh, več paktov je bilo sklenjeno med vlado in socialnimi partnerji in to že od 80-ih let in priznano je, da je to eden glavnih dejavnikov, ki so pripomogli k uspehu irskega gospodarstva. Revizija je priložnost za socialne partnerje, da povedo svoja mnenja v zvezi s temi politikami in pozdravili smo najavo take revizije. Eh, prepričan sem, da bo irska vlada to revizijo izvedla na način, ki bo priznaval pomen socialnega dialoga, ki vključuje vse socialne partnerje in ki spoštuje tudi pravo skupnosti. In na koncu pogoji v memorandumu o dogovoru o strukturnih reformah ni, eh, so pogoji, ki bi se nanašali samo na trg dela, ampak vsebujejo tudi pomembne ukrepe, s katerimi naj bi odprli trg za proiz, eh, proizvode kajti trenutno so določeni sektori in poklici preveč regulirali. To lahko pomembno vpliva na cene potrošniških eh, drobin in pa produktivnost, kar je pomembno tudi za kupno moč. Uh, eh, gospodinstvo, hvala lepa. En turno de oradores, ki en nombre... Najlepša hvala, eh, komisar. Imamo seznam se govornikov. Uh, v imenu ELS, eh, gospod Gaj Mečl, dve minute. Hvala lepa, eh, predsednik, hvala komisar. Včeraj eh, je bila potrjena nova vlada, nova koalicijska vlada na Irskem. In eden od pomembnih eh, vprašanj za novo vlado bo ravno ponovno pogajanje elementov eh, programa EU eh, e in INF-a za Irsko. Trenutno se Irci bojijo, da pogoji, ki jih je sprejela prejšnja vlada v programu IMF-a, da so ti pogoji prehudi in da predstavljajo preveliko breme za običajne državljane, ki morajo nositi breme cene, uh, ki so jih vzročile banke. In nova eh, vlada se je odločila, da bo zničala minimalno plačo tudi, ampak nemogoče je oživiti gospodarstvo brez eh, dodatnih oporjev. Eh, veliko, podob, eh, veliko pogojev, ki jih določa program EU in IMF, e je potrebnih, če želimo imeti znano zdravo finančno politiko in gospodarstvo. E, pozdravljam e, podporo e, komisarja in sicer tudi zmanjšanje obrestne mere, kar je povedal komisar Ren. To se mora zgoditi čim prej in prosim komisijo, da se začne ukvarjati s tem čim prej. In komisija podarja tudi, da so vsi ukrepi namenjeni dolgoročni konkurenčnosti in pa zdržnosti javnih financ. To sprejemam ne moremo eh, nositi celega bremena, ki eh, ga zahtevajo od nas. Irci eh, prevzemajo odgovornost na tem področju, v bistvu pa nosijo tudi odgovornosti drugih ljudi, kajti mi nismo imeli nobene alternativi. To, kar je bilo narejeno, ni bilo narejeno samo za Irsko, ampak tudi za Evropo, zlasti za Evropo območje in eh, ne potrebujemo še te dodatne slamice, ki bi zlomila kameli. Hrbet, prosim, dajte Ircem eh, orodja, da si bodo sami pomagali. Ne pričakujte pa, da bojo Irci nosili breme, ki ga ne morejo nositi. In zato eh, prosim komisarja, da upošteva te komentarje zlasti v naslednjih eh, dneh in tednih. Hvala lepa, gospod Mitchell, in sedaj v imenu socialistov in demokratov. Gospod Steven Hughes, minuta in pol. Najlepša hvala, predsednik. Ta memorandum zahte, zahteva znižanje minimalne plače na Irske in pa revizijo sistema kolek, eh, kolektivnih sporazumov. Eh, mislim, da tega vmešavanja ne moremo upravičiti. Eh, za, pogodba zahteva, da se spoštuje socialni dialog in da se ga ne eh, zmanjšuje in da se spoštuje avtonomija socialnih partnerjev, ne predvidevati vrste vmešavacijem. Eh, ena, dva, eh, člen 1, 2, 3, 1, 5, 2 in 1, 5, 3 eh, govorita o tem. In, eh, Tu je povdarjen pomen so, eh, socialne države, eh, socialnih eh, dajatov in tudi sektorjev v javnem sektorju in tudi pokojnin v javnem sektorju. Pogodba zahteva od eh, Unije, da zmanjša neenakosti, da spodbuja zaposlenost, da zagotovi socialno varnost in da se bori proti socialni izključenosti. Edini pošteni odgovor predsednik je, da teh stvari ne moremo uskladiti. In problem je, da so te stvari eh, kot rezultat letnega pregleda rasti postale eh, Eh, splošno pravilo. In ljudje bodo zavrnili take eh, ukrepe varčevanja, ne bodo eh, tolerirali vseh implikacij, ki jih to ima za socialno politiko, kjer bojo plače nižje, nižje socialne dejatve in kjer se bo tudi zvišala starost opokojitve. In če želite še naprej spodbujati proti evropsko vzdušje na Irskem, potem nadaljujte s temi ukrepi ali pa ustavite to neumnost. Sedaj pa ima eh, besedo gospa Marian Harkin za skupino Ade. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Pravite nam, da o, eh, o memorandumu dogovoru sloni na eh, členu 1.2.2 druge odstave. Kaj pa se zgodi, če je en člen v pogodbi v nasprotju z drugimi členi v pogodbi? Steven Hughes je postavil to vprašanje. Kako se potem Eh, odločimo o hierarhiji članov, je v nasprotju ta člen v členu 153, ravno tako je v nasprotju z členu 9. Ki, o tem sem govorila že veliko krat, ko smo v tej hiši govorili o svežnju varčevanja na Irskem. Kajti eh, Unija naj bi zah, eh, upoštevala zahteve, da bi zagotovila spodbujanje eh, zaposlovanja in, eh, in se borila proti socialni izključenosti kaj pa se dog, eh, dogaja potem s členom 28, eh, ki govori o pravicah delavcev in pa o obrambi pravic delavcev, vključno z pravico do zdravke. Veliko irskih delovcev je v slabem eh, položaju, to bojo videli. Kako bomo rešili ta problem kontradikcije različnih členov v pogodbi? In potem še nekaj. Ali pravite, da je memorandum samo odgovornost irske vlade in eh, da. Ir, eh, komisija ni imela nič pred tem. No, vi pa imate svoja pooblastila. In to ste tudi rekli. Zakaj se pa ni nihče potrudil, da bi se zmanjšali bonusi v bankah? Zakaj se ni nihče potrudil, da tisti, ki največ zaslužijo, tudi plačajo svoj delež? In zakaj se je en evro odbil od minimalne plače? V celoti se strinjam s tem, kar je povedal Steven Hughes. To spodbuja proti evropsko vzdušje. Državljani vidijo, kaj se dogaja državljani vidijo, kako komisija deluje v celem tem procesu. In to, kar vidijo, je eh, tisto, kar se dogaja z minimalnimi plačami. Eh, kolektivne pogodbe so prizadete s temi načrti varčevanja. In komisar, kdo je tisti, ki odloča? Ali je to sodišče Evropske unije? Kdo bo odločal eh, o rešitvi problema, ko so členi v pogodbi v nasprotju s seboj? Hvala lepa v imenu skupine eh, zelenih gospa Kornelisen. The... Razumem, eh, da je nujno, da komisija sooča z eh, gospodarsko krizo in pa visoki, visokimi stopnjami dolga, ki ogroža Evropsko unijo. In razumem, da Evropska unija. Eh, zahteva, da države članice uporabljajo mehanizem finančne stabilnosti. Ampak zdi se mi, da je komisija nekoliko selektivna pri pogojih in pa ukrepih, eh, ki jih uporablja zato, da se sooča s to krizo. Po eni strani se zdijo ukrepi zakoniti, ko gre za fiskalno konsolidacijo, Eh, ko je Irska dobila svežen pomoči, pomoči, so najprej prilagodili eh, minimalne plače in pa pokojnine, čeprav to ni v pristojnosti Evropske unije. Po drugi strani se, Evrops se komisija skriva za pomankanjem pristojnosti oziroma pravi, da nima pristojnosti za davke na podjetja, čeprav bi to lahko izboljšalo javni prihodek v Irski. To, da črtaš eh, sredstva, ni edini način, da dosežeš uravnotežen proračun. Vem, da kriza zahteva izjemne ukrepe, ampak zakaj komisija tako hiti pri prilagajanju minimalnih plač, ki prizadenejo, ki prizadenejo delavce, ki zaslužijo najmanj? Namesto, da bi plačal bančni in pa finančni sektor. Zdi se mi, da, Evro, da Evropska komisija pristojnosti tolmači na enostranski in desničarski način, lahko rečem. Ta pristop uh, samo spodbuja euroskepticizem. V času krize je komisija stroga pri zaposlovanju in socialnih zadevah in krči sredstva ter niža plače. Komisija bo zaslužila zaupanje samo, če bo enako odločena pri tem, ko bo postavljala minimalne socialne standarde in pa socialna jamstva eh, za najbolj prizadete ljudi. Da, želimo gospodarsko upravljanje, ampak želimo, da naj bo to uravnoteženo. Želimo davčno vzdržnost in pa socialna jamstva. Če ne, bodo revni plačevali za to, to, kar niso sami povzročili. Hvala lepa. V imenu GUE NGL ima besedo za eno minuto in pol kolega Tomas Hendel. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, svežni pomoči bi morali rešiti države pred plačilno nesposobnostjo, ampak gre za brutalne varčevalne programe, ki prizadenejo predvsem navadne državljane. Komisija pa se sedaj vmešava še v nacionalne politike. Gospod Han, absurdno je in uh, kar solze dobim v očeh, če slišim vašo argumentacijo, če že, da vse skupaj ni bilo mišljeno socialno-politično. To stališče je nespremljivo. Politika posojil uh, ni politika Evropske komisije. Ta politika je v nasprotju za idejo o Evropski uniji. Evropska unija ni bil nikoli. Uh, politika za socialni dumping in pa za um, draga posojila. Pravijo, da bi. In nizke plače. Ljudje, ki govorijo o tem, nimajo pojma o kolektivnih sistemih in posegajo v avtonomijo držav članic pri postavljanju tarif in uh, kršijo avtonomijo socialnih partnerjev in drugih. Jasno želim povedati, da parlament mora poskrbeti za začito socialnega dialoga in pa za neodvisnost kolektivnih pogodb v državah članicah in mora preprečiti, da bi se še naprej kršilo, krčilo socialne varnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hendl, v imenu Evrope Svobode in Demokracije ima beseda za minuto in pol gospod Clark. Gospod predsedujoči, tukaj ne gre samo za Irsko. Še pred enim mesecem sem spomnil to hišo, da so pokojnine v, v izključni pristojnosti držav članic. Sedaj pa uh, spet slišimo iste stvari o minimalnih plačah in pa o pokojninah. Pokojnine so vezane na plačila in zdi se, da tukaj obstaja poskus harmonizacije za plačami. Pogodbe pravijo, da so tudi plače v izključni pristojnosti držav članic. Dobro, želimo pravične plače, ampak eh, ali bi morali vsi delavci v Evropi dobiti enake plače? Uh, pomislite na podnebne spremembe. To, da ogrevaš prostore v arktiških prostorih, zahteva več energije kot pa, v, kot pa na jugu. In zato je jasno, da to, da posod zahtevamo enaka plačila, ni razumno. Seveda je težko določati plače in komisija želi sedaj pomagati državam članicam, Eh, pri pripravi politike minimalnih plač in pa eh, mehanizmov za, eh, za pokojnine. In to je v nasprotju z pogodbami, kar me ne priseneča. To je pravzaprav nezakonito. Pustite to, kakor zahtevajo pogodbe, da o tem odločajo izvoljene vlade, kakor moja v Vestmistru in pa tista na Irskem. Hvala lepa, sedaj pa še v imenu nepovezanih poslancev, gospod Hans Peter Martin ima dve minuti. Hvala lepa. Irska je tragična lekcija iz zgodovine. Najprej smo jo slavili kot eh, nek zgled, kot vzorec za države članice, ki vstopajo v Evropsko unijo. Čeprav smo tam dopuščali napačne politike, ki so privedle do tega, da smo imeli z velikim mehurčkom na področju nepremičninskega sektorja, banke so, se, eh, so si nagrabile bogatstvo in tudi na davčnem področju nismo pazili na to, da ne bi prihajalo do dumpinga. Eh, vi, gospod komisar, imate enako narodnost kot jaz. Vemo, koliko pisateljev avstrijskih je kar nekaj odkrilo, da so pravzaprav Irci, ker tam niso plačevali davkov. Eh, kaj so takrat delale proevropske sile? Nič. Rekli so, Irska je dober zgled. Sedaj pa se je vse skupaj zrušilo, ta mehurček je počil in pokazalo se je to, na kar so številni opozarjali. In spet je nastopila eh, ta situacija, ko se zbujajo protievropski občutki, ker se ponovno sprejema napačne ukripe s temi reševalnimi svežnji. Gospod komisar, vemo, kakšne so zgodovine Svetovne banke in drugih programov, da na koncu da so te države na koncu še v slabšem položaju. Lahko rečemo škoda, da Irci niso še drugič zavrnili iz bonske pogodbe. Če bi se to zgodilo, potem bi lahko rekli, da je evropski projekt nekaj, kar je spredaj Porsche in spodaj in pa zadaj kolo. Če želimo preprečiti, da bi Evropa propadla potem, eh, in mislimo, da potrebujemo ustavo za Evropo, potem potrebujemo tudi jasna merila, potrebujemo jasno gospodarsko upravljanje. Ta umestni model ne bo deloval, ampak je prej eh, recept za katastrofo in eh, gotovo ne za mirno in pa združeno Evropo, ki bi dobro delovala. Hvala lepa, sedaj pa še govornik v lasnem imenu. Najprej za dve minuti Filip Bulo. Hvala lepa, gospod predsednik, da se spomnimo, kaj se je dogajalo s krizo. Eh, eh, država na Irskem je morala intervenirati in podpreti in reševati banka. In 32 eh, odstotkov eh, BDP-ja v letu 2009 je, bila, eh, je bil ocenjen deficit. Če bi se odločili za posojila iz mednarodnega denarskega sklada, so se morali odločiti tudi za spremembe v socialnem in gospodarskem sistemu, čeprav je to stvar subsidijarnosti. Kot zdravnik bi rekel, da v primeru Eh, vročine ne smemo eh, samo zdraviti vročine, ampak moramo iskati vzroke. In eh, Irska bo morala pokriti svoj deficit in pa tudi popraviti prejšnje napake. Ta vrčevalni svežen naj bi zboljšal za 10 odstotkov BDP v naslednjih desetih letih. In ravno tako Eh, bodo banke morale zagotoviti plačilno sposobnost in eh, Evropska unija bi morala irski pos, posojati na podlagi plačilne sposobnosti. In bank, eh, eh banke se bodo potem morale same pogajati in na ta način eh, bi bilo mogoče spoštovati subsidijarnost, kajti plačilna sposobnost eh, je tudi odvisna od minimalnih plač in pa od fiskalnega sistema. In Irska je tista, ki naj se odloči, ali bo eh, sprejemala te ukrepe. Torej, to niso odprta vrata, ki bi omogočala poseganje v eh, področja subsidijarnosti, ampak gre tukaj za vzpostavljanje procesa vzajemne eh, zaupanja. Ne smemo sprejemati rešitev po kateri koli ceni, kajti. Eh, lahko se zgodi, da bo ta način reševanja ogrozil eh, Irsko in celo Evropsko unijo. Que, eh, y aprovechar para deciros a todos ustedes. Eh, želim vam povedati, da pogosto govorite vedno hitreje in potem vam tolmači težko sledijo. Sam sem v predsedstvu odgovoren za večjezičnost. In naj povem, da razmišljamo o nekem novem sistemu v okviru predsedstva. E, tolmači imajo na svojih konzolah gum, s, katerimi, s katerim lahko opozorijo predsedojočega, da govornik govori prehitro. In e, takrat se pri meni zasveti rdeča lučka, če nekdo govori prehitro. rdeča lučka se pojavi, če berete tako hitro, da vam tolmači ne morejo slediti. To je zanimiv ukrep, ampak težko je prekiniti govornika in mu med govorom povedati, da se naj ustavi. Ampak želel sem vas vseeno opozoriti na to, da govorite počasi. Gospod Torov, saj naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Memorandum o soglasju v zvezi z uh, vprašanji delovnega trga temeli na enostavni gospodarski teoriji, da bodo nizke plače počistile trg oziroma končale nezaposlenost. Ampak to je popoln nesmisel in a, to v resnici sploh ne deluje. Zato opozarjam komisijo na. A, poročilo o delovnem trgu na Irskem, ki pravijo, da pravzaprav podjetja raje in Ireland. That is the basis of it. Eh, prej odpuščajo delavce kot, eh, torej prej nižja plača kot odpuščajo delavce. Prosim, da prenehate posegati v delovni trg Irske, v notranje zadeve Tirške. Kako ste povedali, imamo dolgo tradicijo eh, sporazuma o socialnem partnerstvu in uh, Ravno zaradi tega tudi več ni bilo nasilja na ulicah Irske, saj so se delodajalci in pa delavci eh, usedli uh, skupaj za mizo in so se dogovorili, kako iziti iz trenutne krize. Ta tradicija je dosedaj zagotavljala napredek na Irskem. Program pa sedaj več ne uspeva narediti uh, oziroma izpolnjevati svojega cilja. Gospodarstvo na nizkem več ne raste in zato je potrebno ponovno se pogajati o tem programu. Predlagam, da zadeve, ki so povezane z delovnem trgu, morajo biti um, odstranjeni iz tega programa. Moja stranka na Irskem je že izjavila, da bo, da bo prekinila dogovor ki, o minimalnih plačah, ki je veljal v okviru tega programa. Vi lahko morda menite, da se lahko umešavate v ta dogovor, ki uh, velja na Irskem že 50 let, ampak to se ne bo zgodilo. Trenutna vlada je, odlična, je odločena, da bo socialno partnerstvo odigralo svojo tradicionalno vlogo in, zagotovi, in da bo zagotovilo napredek in pa um, napredek industrije. Gospod predsedujoči prekinja govornika. Prosim, da počasi zaključite. Dobro, sem zaključil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Derosa. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Figueiredo. Hvala lepa. Res je zaskrbljujoče danji trend v Evropi, izgovarjamo se na krizo in zato pritiskamo na države članice, to pa privede do nižanja plač, do večjega izkoriščanja delavcev, zato da bi zagotovili večje dobičke. Te dobičke imajo gospodarske Eh, družbe, ki razkrivajo ta, vso to protisocialno krutost kapitalizma. Sedaj imamo pakt o stabilnosti in rasti, ki govori o gospodarskem upravljanju in ko govori o paktu o konkurenčnosti. To je poizkus, da bi preprečili višanje plač eh, in tukaj se spet izgovarjamo na inflacijo, eh, usiljujemo reforme, ki še bolj ki slabšajo socialne sisteme in eh, to vidimo predvsem v državah, kot so Grčija, Portugalska in pa Irska. Vidimo, da se niža plače, da se zamrzne pokojnine. Eh, in vpliva se tudi na minimalne plače, torej prizaditi so tudi tisti ljudje, ki živijo na pragu revščine. Na portugalskem je prišlo do krčenja minimalnih plač, 500 evrov na mesec naj bi bilo uh, preveč in zato se bodo minimalne plače znižale za 15 evrov, čeprav vemo, da 13 odstotkov žensk na portugalskem, ženske, ki delajo, dobijo ravno to minimalno plačo. To je dovolj, tako imenovana dovoljena diskriminacija in To se dogaja zato, ker morajo politiki spoštovati varčevalne ukrepe, ki jih je, usijeva, ki jih je usilila komisija. To spodkopava vrednost dela, vodi do diskriminacije, povečanja revščine in pa vsi kapitalisti še naprej pošiljajo svoj denar v davčne oaze, zato da ne bi plačevali davkov. Kmalo se bo zgodila stavka učiteljev. In pa še večji protesti se bodo dogajali marca. Takrat bomo protestirali proti tovrstnim politikam. Hvala lepa, dolgi ste bili. Hans Peter Martin sprašuje, če sprejemate modro kartico oziroma vprašanje od Hansa Petra Martina. Gospod Martin, imam vprašanje, uh, gospod Federejdo. Potem, kar ste povedali, ali lahko poveste, kako se je spremenilo vzdušje do Evropske unije v, v, na portugalskem. Kakšen je tisti splošni občutek, kajti portugalska je dokaj podobna irski. Najprej smo imeli veliko navdušenje v 80-ih letih zaradi pristopa in pa pomoči, ki jih je dobila portugalska od Evropske unije. In zanima me tudi, ali tudi na portugalskem obstajajo nepremičninski mehurčki. Imate 30 sekund, da odgovorite gospodu Martinu. Hvala lepa. To vprašanje je zanimivo. Jasno je, da so te evropske politike ustvarile nekakšno nasprotovanje Evropski uniji v Portugalskem, zato bodo naslednji teden protestirali učitelji, devetnajstega pa organizacija delavcev na portugalskem organizira velike demonstracije, demonstracije proti, proti socialnim politikam in seveda to vpliva na občutke portugalcev. Država je v krizi, soočamo se z recesijo, delovni pogoji so vse slabši, rastejo socialne neenakosti in pa večja se pojav revščine. Evropska komisija in pa svet, um, predsedujoči, prekinja govornico. Sedaj pa eno minuto. Za eno minuto dajem besedo gospej Ulfskog. Hvala, gospod predsedujoči. Ta zahteva po znižanju plač in krčenju socialnih pravic ter uh, krčenje uh, dialoga med socialnimi partnerji je nekaj, kar ni v pristojnosti Evropske komisije. To je frontalni napad na vpliv socialnih partnerjev in eh, je vsekakor v nasprotju z vsemi pravicami, ki izhajajo iz kolektivnih eh, pogodb. Kar zadeva to zgodbo, ta se ne nanaša samo na Jersko. Vedno znova se eh, pojavlja beseda del, stroški dela na enoto na mesto plače delavcev. Komisija enostavno poskuša zapisati nova pravila, ki naj bi urejala delo socialnih partnerjev v državah članicah. To je seveda popolnoma nesprejemljivo. Na nek način diktirati poskuša komisija delo socialnih partnerjev na ta način Evropska unija vsekakor ustvarja še več kritičnih mnen med prebivalci naših eh, držav članic. Slišali smo tudi v tem parlamentu neustrezne zahteve in predloge. Zdi se mi, da nekateri poskušajo loviti v kalni vodi, ampak na ta način ne bo nihče prišel naprej. Hvala, sedaj za eno minuto dajem besedo gospodu Kornelisu Dejongu. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Na nizozemskem moram reči, da ljudje enostavno ne morejo sprejeti tega, da bomo v Bruslju predlagali mehanizme za plače in določanje pokojnin. Za Irsko sedaj zahtevajo nekateri odpravo indeksacije plač in uh, S tem mislijo, da bodo umetno spodbudili dvig eh, produktivnosti dela. Pri nas na nizozemskem imamo predpisano minimalno plačo in nikakor si ne morem predstavljati, da bi delavci ali delojemalci sedaj se strinjali s spremembo eh, minimalne plače, zlasti, če ta ni eh, rezultat dogovora med njimi. Mislim, da je treba finančni sektor, špekulante in tako naprej prijeti za besedo. Gospod komisar, sprašujem vas, ali boste zagotovili tudi spoštovanje navadnega človeka v svojih odločitvah? Hvala. Za eno minuto dajem besedo gospej Silvani Rapti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisar Hahn, Nek vrste recept, formulo ste nam ponudili na podlagi dveh navodil. Po eni strani pravite, da se moramo uh, odmakniti od prakse kolektivnih uh, pogodb in po drugi strani, da se moramo odpovedati samostojnosti pri določanju minimalnih plač. To je neka vrste recept ali, če hočete, diktat, eh, ki naj bi veljal za vse bolnike v Evropski uniji. Verjetno se spomnite, da ste bili na javni razpravi, ki smo jo pred nedavnim socialisti organizirali. In eh, zanima me, ali na podlagi tega menite, da ta formula, ta, eh, to zdravilo, ki naj bi veljalo za vse, lahko velja tudi v Grčiji. Sama sem članica socialistične stranke v Grčiji, mi smo v vladi, ampak vse eno. Eh, kljub dobrim željam in nameram smo se morali lotiti kompromisnih rešitev, kolektivne pogodbe smo poskušali eh, skrčiti. Tukaj smo naleteli na precej razumevanje naših državljanov, ampak eh, to ne more iti v neskončnost. Naši potrošniki, če jim bomo tako okrčili plače, ne bodo mogli kupovati našega blaga, na ta način ne bomo mogli prodati to, kar izdelamo in znašli se bomo vsi skupaj v začaranem krogu. Zdi se mi, da vaše uh, nasveti niso nič drugega, kakor uh, nekaj, kar uh, škoduje dostojanstvu in načinu dela, ki so ga naši delavci navajeni. Torej ne razmišljate samo o gospodarskih kazalcih, temveč eh, tudi o uh, delavcih, ljudeh sami. Naslednja je gospa Juta Steindruck, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, človek ima včasih občutek, da bi morala eh, komisija najprej vse te recepte in nasvete, ki jih pošilja v svet, preizkusiti na sebi. Sama imam vtis, da živi ta komisija v nekem um, stolpu iz uh, slonove kosti, slonokoščenem stolpu. Zdi se, kot da razmišljate o pristojnostih, kakor vam eh, pač eh, ustreza. Lani 19. oktobra je komisija poslala svoje stališče, v katerem je povdarjala, da se ne bo vmešavala v politiko minimalnih plač. Ampak sedaj enkrat ugotavljate, delojemalcem bomo dali takšen odgovor, delodajalcev pa posem drugačen. Skratka, kot da hočete izigrati ene proti drugim in ljudje v Evropi zaradi tega nikako ne morejo biti zadovoljni. Eh, govorite o eh, soodločanju delavcev, o sindikatih in tako naprej, ampak tisti, ki so povzročili to krizo, morajo sedaj poravnati tudi račun za njo. Hvala, Juta. Eno minuto, dajem se taj besedo gospe Plinkevič Jute. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. V situaciji, v kakršni smo, torej v gospodarski krizi, seveda mora vsakdo prevzeti svojo odgovornost, ampak eh, možnosti so zelo različne, ko gre za posamezne države članice in njihov boj proti gospodarski krizi. Imamo svoje proračune, vsi jih poskušamo krčiti, ampak sprašujem se, ali jih resnično moramo krčiti na račun najrevnejših eh, delov prebivalstva. Komisija seveda ima uh, možnosti pritisniti na nacionalne vlade, da zmanjšajo svoje plače in pokojnine komisar, podpisali ste memorandum o dogovoru z Irsko. Podoben memorandum ste podpisali tudi z Latvijo in našo vlado ste takrat prisilili, da zniža plače. Pla, vlada je znižala plače, ampak ustavno sodišče pri nas v Latviji je sprejelo sodbo in ugotovilo, da je to protiustavno. Zato smo morali umakniti ta ukrep. Torej, preden boste podpisovali podobne memorandume v prihodnosti, prosim, da ocenite tudi pravni okvir, v katerem delujejo posamezne nacionalne vlade. Hvala. In eno minuto za konec dajem še besedo gospe Evelin Regner. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, dobr dan. S predlogi, ki so sedaj pred nami, bi tiste, ki jim je že tako ali tako težko v življenju obremenili še z dodatnimi utežmi in jih eh, eh, prosili, da naj tečejo hitreje kot do sedaj. Ti ukrepi so nepravični, so nekaj, kar je čista fantazija in seveda delujejo proti tistim, ki že tako ali tako zategujejo pas. Ne morejo sedaj vlade biti edine, ki bodo se vključevala v razne gospodarske koordinacijske mehanizme. Kar zadeva socialno in tržno gospodarstvo, to je eno od načel, ki je zapisano v Lizbonski pogodbi, vendar jaz na to načelo gledam nekoliko drugače kot vi. Ne decentralizirano pogajanje o plačah, temveč eh, socialni partnerji decentralizirane na pogajanja o plačah pomenijo še večji prepad med globo, eh, bogatimi in revnimi, ne pa zmanjšanje teh socialnih razlik. Ravno obratno je tisto, kar hočemo narediti. Strinjam se z Juto Steinbrück in naj še enkrat ponovim, tisti, ki so povzročili to krizo, tisti naj plačajo sedaj tudi ceh za njo, ne pa uh, tisti, ki tega niso naredili. Hvala, kolegice in kolegi. Sedaj prehajamo na eh, postopek Catch the Eye. Šest eh, se vas je prijavilo k besedi v okviru tega postopka. Gospa Basesko je prva govornica. Eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Želela bi nekaj spregovoriti o ceni dela, stroških dela, o um, različnih indikatorjih, ki ste jih eh, tukaj omenili. Vendar mislim, da ti kazalci niso edina rešitev. Misliti moramo tudi na ljudi. Sveda v različnih državah članicah drugače izgleda situacija kot eh, pri nas. Naprimer, v Nemčiji že imate zelo bogato tradicijo uh, Eh, politike plače, zaposlovanja in tako naprej. In pri nas so stvari nekoliko drugačne. Seveda pa se tudi mi trudimo ustrezno oblikovati mehanizme za določanje pokojnin in socialne storitve. Vse to pa seveda izhaja tudi iz pakta o konkurenčnosti. Vsekakor pa je treba na posledice gledati z realnega uh, stališča. Hvala. Gracias, Hvala, gospa Basesku. Sedaj pa gospod Kutaš. Hvala, gospod predsedujoči. Sveda vem, kaj so načela subsidijarnosti v okviru Evropske unije, vendar se mi zdi, da pokojnine, ki so v pristojnosti držav članic, ne more biti predmet odločanja na ravni Evropske unije. Soočamo se z gospodarsko krizo, staranjem prebivalstva in vse manjšo rodnostjo. To je vse treba upoštevati. Naši državljani morajo sedaj plačevati prispevke v zasebne pokojninske sklade tudi. Kaj pa tisti, ki enostavno ne bodo ali niso dovolj dolgo bili zaposleni, da bi lahko uplačevali v te sklade? Pri nas v Romuniji je 160 evrov minimalna plača in zato Eh, je želja po uplačevanju v prispevkov v zasebne sklade nekaj, kar je samo pobožna želja za skoraj da vse naše državljane. Sedaj naj bi v Evropi določali minimalne plače in pokojnine, ampak najprej bi morali opraviti primerjalno eh, analizo eh, stanja v različnih državah članicah. Sedaj pa gospa Matis, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar govorimo o predlogih, kar, ki se nanašajo na plače, na pokojnine in reforme teh sistemov. Moram ugotoviti najprej, da so ti predlogi nepravični in pravzaprav samo še zaostrujejo položaj v Portugalski, Italiji, Španiji, na Jerskem in tako naprej in tako naprej. Situacija v teh državah je neke vrste veriga domen, ki se samo še podaljšuje. Vsi se soočamo z težavami, ampak eh, vsem nam je skupno naslednje. In uh, vsi uh, eh, povdarjamo, kot da so finančni ukrepi uh, Eh, rešitev za vse. Res pa je, da ne moremo pristati na to, da bodo sedaj upokojenci, ki tako ali tako že živijo v težkem položaju, plačevali ceno eh, tistih, ki so povzročili to krizo. Hvala. Gospa Jakon Sar je naslednja. Arvoisa puhejo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči gospod eh, komisar. Desni populizem je tisto, čemor smo v zvezi s to razpravo po mojem eh, priča. Gre za vse večjo kritiko Evropske unije in sicer zakaj? Zato, ker tako imena socialna Evropa sedaj uh, daje mesto in to nasilno socialni Evropi. Cel vrste različnih uh, mehanizmov obračunavanja plač in pokojnin si sedaj nekateri izmašljujejo. Vemo, da bo to povzročilo samo še dodatno inflacijo. Gospod predsedujoči, zakonodaja je videti, da sedaj vedno znova vsebuje tudi tako imenovane socialne klauzule, vendar te ne upoštevajo evropskih vrednot in eh, načrtov. Vedeti moramo, da naraščajo težave delodajalcev in delojemalcev, ampak ne moremo enih izigravati proti drugim. Hvala se lepa, gospod Rubik. Rubiks. Irije, novinega vost. Hvala, gospod predsedujoči. Žal, Irska ni edina država, ki jo je prizadela ta kriza imamo tudi Grčijo, ampak eh, tudi Latvija ni v bistveno lažjem položaju. Tudi mi moramo nositi posledice vseh ukrepov, ki so posledica bančne krize. Minimalna plača v Latviji je nižja, kakor je so stroški preživetja v moji državi. In če tudi je neobdavčena, Minimalna plača kljub temu ljudem ne zagotavlja človeka dostojno življenje. 20 odstotkov aktivnega prebivalstva je Latvija izgubila, ker so enostavno šli s trebuhom za kruhom v tujino. Vsekakor tudi mi poskušamo rešiti situacijo, vendar drakonske zahteve prihajajo iz Bruslja v zvezi s tem. Za banke še vedno eh, zagotavljamo ustrezna finančna sredstva, eh, za delavce pa ne. S tem smo končali z postopkom CatchDI. Sedaj pa še gospod Dard. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Naj povem, da podpiram eh, kolega De Rosa. Priporočila mednarodnega denarnega sklada so v skladu z tistimi, ki odločajo na najvišji ravni v Evropi. In sicer gre za to, da eh, morajo plačati tisti, ki niso za krizo odgovorni. Potem eh, analiza rasti komisije, ki zahteva povišanje eh, starosti upokojitve zaradi daljšega življenja. Eh, In uh, že sem izrazil svoje nestrinjanje s tem. Potem je pa še tu pakt o konkurenčnosti, uh, ki uh, se nanaša tudi na mojo državo uh, Belgijo. In uh, to potem uh, povzroča uh, demonstracije, kot so bile včeraj v Bruslu. Kaj ti Eh, evropski delavci se morajo postaviti, če ne želijo, da se še vedno eh, bolj povečujejo razlike med njimi in drugimi. Hvala lepa. S tem smo prišli do konca. In to razpravo bomo zaključili z zaključnimi pripombami komisarja Hana. Komisar Han bo poskušal odgovoriti na različna vprašanja. Gospod komisar, imate besedo. Najprej se želim vsem zahvaliti za prispevke. Naj vam zagotovim, da eh, vse te pripombe resno upoštevamo. Najprej nekaj besed o pomenu in relevantnosti socialnega dialoga. V celoti priznavamo pomen socialnega dialoga in pa konstruktivnih industrijskih odnosov. Vedno smo se eh, pogovarjali s socialnimi partnerji tako na ravni EU kot eh, v posameznih državah. Recimo, komisar Ren eh, je osebno srečal na začetku novembra sindikalne voditelje Irske in eh, tudi. Eh, uradniki komisije in pa eh, mednarodnega denarnega sklada, ko so začeli ocenjevati situacijo. S tem bodo nadaljevali tudi aprila. Ampak v nasprotno z nekaterimi trditvami, komisija ni prisilila Irske, da zniža minimalne plače in socialne dajatve. Te ukrepe je predstavila prejšnja irska vlada že sama v svojem nacionalnem eh, načrtu gospodarske oživitve eh, skupaj z drugimi ukrepi, katerih namen je bil zagotoviti finančno stabilnost, rast in pa nova delovna mesta. Sedaj pa še beseda o pravni podlagi za eh, te ukrepe. Pravna podlaga je člen 3 odstavek 5 uredbe 407 iz leta 2010. To je uredba, ki uh, uvaja uh, evropski mehanizem finančne stabilizacije. In uh, potem je to še čl člen 2 odstavek 2 uh, eh, odločbe iz leta 2011, ki zagotavlja finančno pomoč uh, Unije Irske. In uh, temelj za oboje pa je uh, člen 122 odstavek 2. TU. In memorandum govori o več vprašanjih, ki so povečan, eh, povezana s socialno politiko. To pa ne postavlja pod vprašan pravne podlage tega akte. Izgleda, da ni nasprotja niti z členom 152, niti z členom 153 odstavek 5. Člen 152 je splošna določba, ki ne izključuje možnosti posebnih ukrepov, ki imajo lahko socialne posledice. Še več, ta določb ne ustvarja subjektivnih pravic za socialne partnerje. Člen 153 odstavek 5 predstavlja meje ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti po členu 153, se pravi socialno politiko. In eh, to pomeni, da glede na to, da ukrepi niso bili sprejeti pod členom 153, se te omejitve ne uporabljajo. Socialnih politik ne moremo ignorirati, moramo jih upoštevati. To pa ne pomeni, da kot posledica člena 153 odstavek 5, da nima noben da ni mogoče sprejeti nobenega ukrepa, ki ne bi vplival na plačo. Eh, ukrepi sprejeti na podlage člena 152 za Irsko ne urejajo vprašanj, ampak zagotavljajo pogoje, ki so povezani z zagotavljanjem pomoči EU. To eksplicitno dovoljuje člen 122 odstavek 2. Zato v tem pogledu ni nobenega pravnega problema. Eh, bolj nasplošno, vprašanje gospodarskih političnih pogojev E, ni v pristojnosti EU. Pogoji v programu pokrivajo celo vrsto politik, od katerih e, imajo večino e, od katerih jih večina spada v pristojnost držav članic. In programi so dogovorjeni med državami, članicami in EU. In v tem, prim, v tem primeru so ti programi bili sprejeti v zamenjavo za po finančno pomoč. Glavni cilj teh konkretnih eh, pol eh, političnih in uh, ekonomskih uh, pogojev je izogniti se hujšim, uh, hujšim posledicam in namen je zagotoviti rast in pa nova delovna mesta. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Gospod Derosa, je to postopkovno vprašanje? No, mislim, da je kontradikcija v tem, kar je rekel komisar. Ja, ampak razprave je konec. Hvala. E, gracias, komisarju. Gospod komisar, da vaše odgovore. Veliko govorcev meni, da obstajajo določena nasprotja v tem, kar so nekateri ljudje rekli, ampak žal mi je, moram povedati, da komisarjev eh, govor zaključuje to razpravo. Žal mi je, tek to To je postopkovna, postopkovno vprašanje, katero, eh, na katero točko eh, pravilnika se sklicuje to. Ko je komisar v tem parlamentu in po eni strani reče, da Irske niso prisilili zmanjšati minimalne plače in pa e, ukrepov socialne varnosti, potem pa malo pozneje reče, da je ta sporazum bil pogojen ali to ni bistveno nasprotje in zavajanje? Gospod Derosa, veste, kako rad vas imam. Vem, kakšni so moji občutki in žal pa mi je, ne moremo ponovno odpirati ob, eh, razprave. Vaše mnenje eh, zasluži spoštovanje, ampak tudi komisar. In, eh, žal mi je, to je to in moramo naprej po dnevnem redu. In sicer gre za vprašanje za ustni odgovor za komisijo, eh, za komisijo o naravnih eh, nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči eh, človek. In tu se v glavnem navezujemo na javno zdravje.